je potrebno posvetovati za prebivalci Kašgarja in da se upošteva tudi njihova stališča. Hvala lepa, gospod komisar Han. Dobili smo šest predlogov resoluciji. S tem je razprava zaključena in uh, sedaj je na vrsti glasovanje. Najprej imamo glasovali o skupnem predlogu resoluciji šestih političnih skupin v Pakistanu. Tukaj ni nobenih predlogov sprememb, torej glasujmo, kdo je za, kdo je proti, zdržani. To resolucijo smo, mislim, da so glasno sprejeli video. Sedaj prehajamo na glasovanje resolucije o Belorusiji. Tukaj imamo tudi skupno resolucijo. Nobenih predlogov sprememb, kdo se strinja s to resolucijo? Kdo je proti? Kdo se je zdržal? Tudi to skupno resolucijo, če sem dobro videl, smo soglasno sprejeli. Po dnevnem redu sedaj moramo glasovati o skupni resoluciji v zvezi z deliščino v Kaškarju, v zvezi z uvodno izjavo gej. Imamo en predlog spremembe. Kdo je za ta predlog spremembe? Kdo je proti? Zavrnili smo ta predlog spremembe, torej sedaj glasujemo o skupni resoluciji v celoti, po imensko bomo glasovali, glasujemo. Ste vsi glasovali? Tisti, ki ste hoteli to narediti? Dobro, potem je konec glasovanja. 46 za, en eh, glas proti, pet zdržanih, torej skupna resolucija sprejeta. Od sveta sem sprejel stališče komisije v zvezi s tem in eh, v treh mesecih bi bilo treba poslati uh, vse pripombe in sicer od jutrišnjega dne 11. marca. Uh, Če ni nihče proti, potem